Chers collègues, j'ouvre notre séance avec quelques minutes de retard. Dragi kolegi, začenjam s našim sestankom z nekaj minutno zamudo. Eh, želel sem slišati eh, potrditev predsedstva, da je bil kompromis ni predlog, ki smo ga oblikovali, sprejet v predsedstvu in tako se je tudi zgodilo. Eh, in tako je ta dokument v bistvu posredovan. In zdaj, če nima nihče nič proti, lahko smatramo, da je naš dnevni red sprejet. Vsebina, povzetek priloge 1 in 2, v katerih bomo v kratkem glasovali. Naj povem, da so sklepi koordinatorjev uh, sestanka z dne 21. marca v dosjeju, torej v mapi za ta sestanek in če nima nihče pripomp, lahko tudi to uh, smatramo za sprejeto. No, in preden nadaljujemo z glasovanjem o proračunu parlamenta za leto 2019, bom dal besedo Eider Guardia Sabal v zvezi z zadevo Caterpillar in um, predlogom o uporabi sredstev iz sklada za globalizacijo, za prilagoditev globalizaciji. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Vem, da imamo dolgo glasovanje pred seboj, no, ampak kot ste napovedali, je prišlo do novega predloga za prilagoditev eh, sklada za prilagoditev globalizacije in sicer zaradi odpuščanja v tovarni eh, v Belgiji Caterpillar. Že leta 2015 smo imeli, eh, dobili predlog ehm, od te iste Eh, tovarne in sicer zaradi odpusta 30 tisoč delavcev v višini 38 milijard in eh, zdaj smo dobili eh, prošnjo za nove, zaradi od, novih odpustov 2287 delavcev in sredstva v višini 4 milijone evrov. Mm. Eh, do tega je prišlo seveda zaradi porasta kitajskega trga, predvsem pa je pomembno, da je to podjetje poleg tega, da je odpustilo 2287 delavcev, vendarle podjetje, ki je poslovalo se pozitivno eh, bilanco, tako da je težko razumeti to podjetniško logiko. In kljub temu in ob tem, da je to podjetje, da res zavračamo to vrstna odpuščanja in ob eh, spoštovanju cilja, da skušamo s uporabo sredstev iz tega sklada omogočiti odpuščenim delavcem, da čim prej najdejo spet nov izhod na trgu. Torej gre za nudenje podpore za izobraževanje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Eh, finančno podporo za ustanavljanje novih podjetij, finančno podporo za izobraževanje in eh, iskanje nove zaposlitve in tako naprej. Predvsem je pomembno povdariti, da je ta sklad namenjen ne le tem delavcem, ki so izgubili službo zaradi odpuščanja, ampak mm, še zlasti med njimi tudi 300 tim mladim, ki um, so trenutno še v fazi usposabljanja in eh, lahko to dopolnijo zahvaljujoč sredstvom iz omenjenega sklada. Hvala, hvala gospa Guardia Sabal. Gospod Deprej ima besedo, izvolite. Hvala lepa. Eh, sam bi se najprej želel zahvaliti Ede Guardia Sabal za poročilo, ki ga je pripravila in vse kolege seveda pozivam, da glasujejo za nj. Samo še enkrat ne podarim, kako zelo pomembna je ta zadeva. Caterpillar je tovarna, ki ima strateški pomen v regiji okrog kraja Charleroi, kjer je prišlo do zelo veliko postopkov industrijskega restrukturiranja, še zlasti na področju jeklarske industrije. Zelo veliko zaposlitev je bilo izgubljenih in Eh, stopnja zaposlitve je v tej regiji sedaj samo 52 odstotna. Eh, v eh, okraju NU je BDP še daleč od evropskega povprečja. Torej gre za regijo, ki je doživela prestrukturiranje leta 2014. Že 2000 delavcev je bilo odpuščenih odpuščenih. In leta 2015 je Keter Pirler ponovno uh, investirala, ampak leta 2016 je ta multinacionalka, ki ima svoj glavni sedež v Združenih državah, objavila, da bo um, ta obrat v Belgiji zaprla in to ne, da bi se o tem posvetovala z belgijskimi uh, oblastmi. Tako da Eh, na lokalni in na regionalni ravni eh, so oblasti skušale vzpostaviti programe za to, da bi omogočili delavcem ponovno integracijo in eh, usposabljanje. To je primer, ki res kaže, kako hude posledice ima globalizacija in zato je podpora tako močnim posegom restrukturiranja nujna. To, ta velika brezposobnost je namreč res nespremljiva. Predsednik, to je sedaj že drugi val odpuščanja znotraj Caterpillar. Izvolite. Asi vecne souhlasil s tem, co tady bilo rečeno, jenom bi htjel pomoč. Hvala. Eh, seveda um, podpiram to, kar je bilo ravno kar rečeno, vendar pa bi želel povedati tudi, da so finančna sredstva, ki jih bomo namenili tej regiji, takšna, da jih kaže res zagotovljeno da jih je treba uh, razumno uporabiti v tem procesu prestrukturiranja. Uh, delavce je treba res pripraviti na uh, delovanje v podjetništvu, mladim dati možnost za ustvarjanje start-upov. Uh, zelo pomembno je, da se to vključi tudi valonska vlada in um, zavod za zaposlovanje. Uh, vse dejavnosti bodo sofinancirane in zato je res izredno pomembno, da ta predlog podpremo. 4 e, milijone 621 tisoč 600 evrov, to gotovo ni nepotreben znesek in prepričan sem, da bo ta uh, denar prispeval e, k ponovni vključitvi nekdanjih delavcev Keterpilarja na trg. Hvala. Nišče drug ne želi besede vse smo že slišali. Torej, naj povem, da torej, po tej izmenjavi mnen, da je treba predloge sprememb uležiti najkasneje 18. aprila ob 12. torej v sredo opovdne in da bo glasovanje v odboru za proračun potekalo 23. aprila. 3. Eh, maja pa na e, mini plenarnem zasedanju v Bruslju. Tako, zdaj pa h osnutku proračuna e, za parlament in prosim, da svoje kartice ustavite v glasovalne naprave, da simuliramo glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Ne vidim. L, ja. Čaki, a ja že vem, zgoraj je nad... Ja. V redu. No, najprej priloga ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Priloga dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa cela vrsta predlogov sprememb. Verjetno ste ugotovili, da so eh, predlogi 12, 13, 14 pokriti že z glasovanjem, ki je že potekalo, tako je odločilo predsedstvo, zdaj pa 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, predloga spremem 21 in 22, kdo je za, proti, vzdržani, To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Gospa Toma, problem deluje ali ne deluje? Deluje. Konec glasovanja. prejeto. 24 za 13 proti. Torej, glasovali smo o predlogih spremembe 21 in 22. Predlog spremembe 23 za proti zdržani sprejeto. 24 odpade. 25 za proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog številka 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, sprijeto, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, preverimo, 43 za, proti, Prav, preverjamo. Predlog spremembe 43. Predlog spremembe 43 za proti vzdržanje sprejeto. Ne, mm, zavrnjeno se popravlja predsednik. 44 za proti vzdržanje zavrnjeno. 45 za proti vzdržanje sprejeto. 46 za proti vzdržanje sprejeto. 47 za, proti. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 14. Amandma 48 za, proti. Vzdržanje zavrnjeno. Eh, predlog spremembe 104 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49, ki ga dopolnjuje ustni predlog spremembe za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 15 proti. 50 odpade, 60 odpade, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 odpade, 52 odpade še tehnični ustni, ustni predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. 53 za proti vzdržani zavrnjeno, 54 za proti vzdržani zavrnjeno, 55 za proti vzdržani sprejeto, 56 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 odpade, 58 tudi, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 z ustnim predlogom spremembe v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi del je sprejet, drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 glasov za, 17 glasov proti. Predlog spremembe 63 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog dve. Za. Proti. Vzdržani. Kompromisni predlog številka dva je sprejet. Zdaj pa kompromisni predlog tri. Za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Torej kompromisni predlog tri. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 15 proti. Nadaljujemo z ustnim predlogom spremembe gospoda Rubiga in sicer na odstavek 25a, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20 glasov proti, 18 glasov za. Šestinsedemdeset za. <laughs> Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Predlog spremembe šestinsedemdeset. Ste vsi glasovali? En glas mi manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za, 14 proti. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Um, 82 je umaknjen, tako da gremo k ustnemu predlogu spremembe gospe Gardija Zabal in skupine S in D za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dve osebi nista glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 glasov za, 16 uh, eh, proti. Um, 90 za, proti, vzdržani, sprejeto ustni predlog spremembe gospoda Rubiga. Govorimo o odstavku 27a. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, vendar pa bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. en glas manjka. Torej zavrnjeno 21 proti 15 za. Uh, 92 zavrnjeno, amandma 93 za proti, vzdržani sprejeto. Amandma 94, ustni predlog spremembe gospe Gardija Sabalj in skupine S in D za, proti, vzdržani sprejeto, ampak to bomo vseeno preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Nekdo ni glasoval. Konec glasovanja. sprejeto 21 za 15 proti in 2 vzdržana glasova. Amandma 95 za, proti, vzdržani, sprijeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Vidim 40 kartic, ampak le 38 oddanih glasov. Konec glasovanja, zavrnjeno 24 proti 12. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog številka 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za ustnim predlogom spremembe gospoda Howarda in skup, iz skupine S in D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 številka 105. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 106 za. Želite preveriti? Preveriti predlog spremembe 105. Glasujemo. En glas iz vrst LS je odveč oziroma preveč pravijo. Konec glasovanja. Sprejeto s 23 glasovi za proti 14 proti. Predlog spremembe 106 za proti. Vzdržani. Sprejeto. 107 za proti. Vzdržani. Sprejeto. 108 odpade, 109 tudi, 110 za proti proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 111 odpade in gremo na 112 za, proti, vzdržani, mislim, da je to sprijeto. Zdaj pa k uvodnim izjavam, številka 1 za, proti, vzdržani vzdržani. To pa ni prav jasno. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 glasov za, proti 9 proti. V redu, dvignite dobro roke. Eh, predlog spremembe je številka 2 za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe številka 3 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 4 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 5 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 6. 5 naj preverimo. V redu glasujemo. 6. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za 14 proti. Ja, oprostite. No, zdaj pa amandma številka 6, 7 in 8 imajo isti predmet za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9, tehnični amandma, o katerem ni treba glasovati, 10 za 14. Proti? Vzdržani, sprejeto. In no, zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 33 glasov za, 5 glasov proti, nič vzdržanih glasov. Čestitke pročevalcu gospodu Rubiku. In, dragi kolegi, za tiste med vami, ki imajo slabo vest, ki imajo slabo vest, ker ne sedijo v uh, odboru za proračunski nadzor. Naj vam povem, um, da uh, ta odbor sedaj zaseda nad nami v um, dvorani VIK 200. Uh, eh, podrazno ni.